Drage kolegice in kolegi, nismo še vsi, ampak začeli bomo, ker so prna že ministri iz Švedske in ne bomo več zavlačevali. Vsem želim prisrčno dobrodošljico, predvsem novim kolegom, ki so vsi na novo izvoljeni, razen dveh, in jaz upam, da ste preživeli prijetne počitnice in da ste dobro pripravljeni, da bomo naslednje mesece skupno delali. Ta sestanek se prenaša eh, preko parlamentarne televizije. Ne vem, zakaj so mi rekli, da moram to vedno povedati. Mogoče zato, da si ne bi vrtali po nosu ali kaj podobnega. Eh, ali pa kaj drugega, kar naj ne bi delali, kar naj ne bi ljudje videli. Danes se, preva, se tolmači v vse jezike, razen romunščina, češčina in portugalščina. Jutri pa bomo imeli vse jezike, razen češčine in švedščine. Uh, upam, da nimate nobenih pripomb na današnji dnevni red. Zgleda, da ne. Jaz bi hotela nekaj povedati, namreč, če bo danes še čas, po predstavitvi švedskih ministrov, bi vam na kratko povedala, kako si predstavljam delo v naslednjem času. Tako da si boste lahko eh, predstavljali, kaj bomo delali. To boste sicer dobili eh, tudi v pisni obliki, če pa danes ne bo časa za to, pa bomo to nadoknadili jutri po eh, uvodu eh, komisarke Vajtre. Je kdo, ima kdo kaj proti? Ne. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Zapisnik se je 20. julija, upamo, da je korekten, mislim, tam samo piše, kdo je bil izvoljen. E, torej, če ne ima nihče nič proti, bi šli na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je že dobrodošlica predstavnikom švedske vlade. Evropski parlament in ministerski svet je lahko na številnih področjih sodeloval. Včasih smo si želeli, da bi bilo to sodelovanje še bolj tesno, predvsem, če gre za zadeve, ki jih je potem potrebno udejaniti. Samo en primer, bolonski proces, to nismo mi zakrivili, To je zakril ministerski svet in e, univerze, mi pa moramo to udejaniti. Torej, meni jaz upam, da se z ministri ne bomo pogovarjali samo v začetku, temveč vse čas, da bodo ministri pripravljeni se z nami pogovarjati, da bodo v nami v stiku, tako da bomo lahko skupno reševali vse porajajoče se probleme. Prišli so ministri švedske vlade, to je gospod Jan Björklund, eh, minister za izobraževanje, eh, Lena Aldoson Liljerot, ministrica za kulturo in pa Njamko Sabuni, ki je ministrica za integracijo in enakost spolov. Mislim, da. je predsedstvo eh, si predstavljalo in zastavilo iste prioritete, kot tudi mi mislimo, da bi bilo potrebno. In eh, jaz mislim, da bi bilo potrebno torej dobro sodelovati in dobro delati. Mm, tu gre za eh, povečanje kakovosti izobraževanja učiteljev, to je zagotovo izredno pomembna zadeva. Potem še tema eh, iz, eh, učenci iz migranskih družin, potem novosti v izobraževanju, to je zadeva, s katero se moramo tudi ukvarjati, potem tema university business, to je vse. Eh, kar eh, bodo morali začeti delati pre, eh, kolege iz Švedske. Potem še druge teme, ki, s katerimi smo že začeli in ki jih moramo nadaljevati. Ministri imajo možnost govoriti približno 15 minut, prosim vas, da se tega držite. In potem pa bomo imeli možnost, da vsakemu ministru postavljamo vprašanje, torej možnost razprave. Potem pa torej bomo nadaljevali s dnevnim redom. Najprej dajem besedo ministru Bjerklundu, ministru za izobraževanje. Gospod minister, izvolite. Tak, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, najprej čestitke ob prevzemu novega mandata in eh, tudi hvala za to, da ste nas tukaj sprejeli, da vam lahko predstavimo stališča švedskega predsedstva glede kulture in izobraževanja. Tukaj na tem področju ne gre za soodločanje ampak eh, vendarle predsedstvo želi vzpostaviti dobro sodelovanje z vami tudi na tem področju. Še posebej v okviru tega tako zelo pomembnega odbora. Številna ta vprašanja se bodo po našem mnenju znašla tudi v programu vseživljanskega življenja po letu 2013. Gre za področje ker se soočamo s številnimi izzivi. Raziskave v državah članicah kažejo, da so tendencije dokaj negativne in da je potrebno izboljšati rezultate in dosežke. Drugi predeli sveta se zdi, da dosegajo boljše rezultate, pa vendar se treba zavedati, da tudi Evropa dosega dobre rezultate, tako v prejšnjem kot v sedanjem stoletju. Vedno bolj jasno postaja, da so znanja, sposobnosti, inovativnost ključnega pomena za napredek v smeri Lizbonske strategije, strategije torej, katere namen je ustvarjati rast in nova delovna mesta. Maja smo pripravili prioritete za obdobje desetih let, še pod češkim predsedstvom in sicer na področju izobraževanja. Švedsko predsedstvo se bo ukvarjalo s tremi prioritetami na tem področju. Najprej učitelji in njihov strokovni razvoj, kakor tudi vloga vodilnih v šolah, torej ravnateljev. Če si pogledamo dve generacije nazaj, v naši državi, na primer, vidimo, da so najboljši učenci želeli postati inženirji, zdravniki, eh, pravniki ali učitelji. Danes je drugače. Le malo odličnih učencev želi postati tudi učiteljev. Znanja, kompetence, kakovosti, značilnosti so ključnega pomena za 6 milijonov učiteljev. In zato je pomembno, da imamo v tem poklicu zelo kakovostne kadre. In seveda izobraževanje je tukaj ključnega pomena. Prav tako mora biti poklic učitelja bolj aktiven danes in zato mora biti tudi izobraževanje za poklic učitelja privlačno, kakovostno, če želimo usposobiti kakovostne učitelje ki se bodo uspeli soočiti z velikimi izzivi v naši družbi, učitelje, ki se bodo lahko tudi tekom svoje poklicne kariere dodatno usposabljali. Razprava o kadrovanju kakovostnih učencev študentov za prihodnje učitelje je nekaj, kar moramo zdaj spremeniti v prakso. Vidimo, da so potrebe in problemi zelo različni od države do države. In če želimo uspeti pri tej nalogi, so ključnega pomena tri stvari. Najprej potrebujemo dobro načrtovan sistem vstopa v poklic. To bo omogočalo eh, učiteljem, da bodo lahko eh, uspešno opravili prvo leta svojega poklica. Potem je treba omogočiti, da se še izboljšujejo in izpopolnjujejo tekom svoje karijere. Potrebujemo nove koncepte tega eh, poklica, nove koncepte, v katerih bodo učitelji, profesori vse čas vključeni v nek kritičen razmislek o lastnem delu. No in na zadnje, če želimo doseči pozitivne rezultate na tem področju, potrebujemo vseživljenjsko učenje in usposabljanje za učitelje. Poleg tega morajo tudi vodstva šole spodbujati in razvijati sposobnosti učiteljev. Potrebujemo vizionarsko perspektivo in ciljano razvijati in usmerjati karijere najbolj perspektivnih učiteljev. In to velja tako za učitelje kot za učence. Torej ne potrebujemo birokrate, ampak pedagoge na vodilnih mestih v šolah. Ključno vprašanje eh, tukaj je tudi vprašanje mobilnosti. Učitelji, ki želijo ostati učitelji, morajo obenem biti tudi mobilni. In, eh, učiti in poučevati tudi v drugih šolah, v drugih državah. In to bo zahtevalo tako evropska prizadevanja kot nacionalna prizadevanja. In o vseh teh vprašanjih bomo govorili na neformalnem ministerskem svetu v Göteborgu še ta mesec. Naslednje prioritetno vprašanje za švedsko predsedstvo je vprašanje migracij in izobraževanja. Tekom preteklih generacij je bilo priseljevanje ključnega pomena za prispevek k družbeno-ekonomskemu razvoju Evrope in to bo ostalo nespremenjeno tudi v prihodnje. Soočamo se z izzivi globalizacije, z demografskimi izzivi in uspešna integracija migrantov v naše družbe je predpogoj za zagotavljanje konkurenčnosti našega gospodarstva in tudi zagotavljanje družbene stabilnosti. Kar zadeva rezultate, so včasih populacije priseljencev eh, manj uspešne in številne te populacije se soočajo tudi s problemi diskriminacije. In ravno zato imamo veliko število priseljencev v naših državah, ki predstavljajo veliki ziv za izobraževalni sistem. Obene pa predstavljajo velik potencial. Populacija priseljencev je soočena s številnimi izzivi na vseh področjih, še posebej na področju izobraževanja. Številni otroci priseljencev so uspešni v izobraževanju ampak eh, študije kažejo, da številni priseljenci, otroci priseljencev, izkazujejo manj dobre rezultate pri izobraževanju kot eh, otroci avtohtonega v narekovajih prebivalstva. In posledice tega so pogosto tudi nizko dosežene poklicne kvalifikacije teh otrok. Da bi tem otrokom omogočili boljše možnosti, je treba preprečiti marginalizacijo in eh, izključevanje teh otrok z vsemi socialnimi posledicami, ki jih to lahko ima. Izobraževalna politika je v striktni nacionalni pristojnosti, vendar pa je zelo pomembno, da se odvija tudi sodelovanje na evropski ravni. Imamo evropske programe, imamo odprto metodo koordinacijo, ki omogoča tudi izmenjavo najboljše prakse, Eh, na področju izobraževalnih eh, politik in ukrepov, kar zadeva otroke priseljencev. Naslednja zadeva, tako imenovani trikotnik znanja, izobraževanje, raziskave, inovacije. Če se na tem področju primerjamo z največjimi gospodarstvi v svetu, s katerimi si konkuriramo, tako na vzhodu kot na zahodu, torej Kitajska, novi azijski tigri, Severna Amerika, Če se primerjamo torej z njimi, potem ugotavljamo, da kljub velikim prizadevanjem na področju raziskav izobraževanja in inovacij v Evropi, nam nekakor ne uspe na področju inovacij. Premalo je novih industrijskih zamisli, premalo je novih delovnih mest, ki izhajajo iz teh novih zamisli. Dovolite, da na tem mestu povem, da je za našo družbo ključnega pomena da se izobražuje, da raziskuje. Ne moremo si predstavljati nekih eh, konkretnih inovacijskih ukrepov, ki bi bili zgolj ekonomski. Nova znanja, nove zamisli lahko privede do novih delnih mest, do nove rasti in vse to seveda poteka v nekem zaprtem krogu in zato so potrebne tudi raziskave in izobraževanje. V novembru bomo predstavili celo vrsto prioritetnih ukrepov na tem področju. Najprej želimo izboljšati mobilnost med eh, univerzitetnim akademskim svetom in gospodarstvom, tako da bodo raziskovalci, akademiki lahko stopali lažje v stik s gospodarstvom eh, in obratno. Zato je potrebno ustvariti takšno kulturo eh, v visokošolskih ustanovah, in eh, tudi drugot, da se spodbuja podjetniški duh. In to na vseh ravneh. Na ravneh učencev, študentov, raziskovalcev. In to čim prej in čim bolj razširjeno. Več idej je o razvoju tega trikotnika znanja in o nekem ponovnem zagonu tega cikla. O tem poteka razprava v Göteborgu, kjer smo organizirali konferenco, ki se imenuje trikotnik znanja, oblikovanje Evrope prihodnosti. To je konferenca, ki se je začela danes, mimo grede. Dame in gospodje, izobraževanje je tista, tisto politično področje, kjer ne smemo zaostajati za preostalim svetom. In izzivov na tem področju je veliko. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod minister. To so zelo lepi načrti, pri katerih pa bomo mi samo posredno vključeni. Ehm, v zadnjih petih letih smo z evropske ravni dali zelo dosti inputov na nacionalno raven, predvsem kar zadeva izobraževanje učiteljev. E, to je bil zelo velik interes za to. Mi smo prepričani, da vi imate na vsak način prav, da je to treba dosti nadoknaditi. In ta poklic mora biti bolj privlačen, ne samo bolj privlačen, temveč eh, morajo biti tudi bolj strogi predpisi. Ne, da se lahko nekdo izobražuje naprej, temveč se mora nadalje usposabljati. In to, eh, zato se zauzemajo vsi ministri. Eh, in v okviru našega programa vseživljenjsko učenje eh, gre tudi za izmenjavo učiteljev. Jaz mislim, da bi temu bilo potrebno posvetiti več pozornosti. To se sicer že izkorišča, ampak jaz mislim, da je tu treba še zelo dosti narediti. Zato je dobro, da smo na začetku tega zakonodajnega obdobja eh, dobili to pobudo. Še enkrat najlepša hvala. Zdaj pa prosim kolege, da če imajo kakršnakoli vprašanja, da mu eh, ministru postavijo vprašanja. Izvolite. Gospod Kavada. Hvala lepa, gospa predsednica. Ena stvar, gospod minister. Z velikim zanimanjem sem poslušal vaš prispevek in ena stvar me nekoliko skrbi. Najavljate namreč neke odločitve, ki ne bi bile sprejete v Göteborgu novembra. November je mesec dni pred koncem vašega predsedovanja. To pomeni, da bo to zgolj kaj nek seznam želja ali pa boste že eh, sprejeli neke konkretne ukrepe pač eh, koledar me nekoliko skrbi, zdi se mi, da bo to nekoliko pozno sprejeto. Bolje bi bilo, če bi eh, Švedska že zdaj, prihodnič morda, ko se srečamo, prišla z nečim bolj konkretnim, kajti novembr je že skoraj da ob koncu vašega predsedstva. Hvala lepa, gospod Takula. Hvala lepa, gospod predsednica. Lahko povem, da je tisto, kar mi je bilo najbolj všeč v prispevku ministra, eh, ravno tisti del, ki je govoril o izobraževanju učiteljev. Številne študije so pokazale, da so naše kapacitete na tem področju zelo, zelo raznolike. In če želimo razviti Evropsko unijo, če želimo slediti ciljem, ki smo si jih zastavili v Lizbonski strategiji in na tej podlagi ustvariti neko bolj konkurenčno območje do leta 2013, potem bo vsekakor potrebno nadalje razvijati izobraževanje učiteljev. Imam eno vprašanje. Eh, ali imate kakšen predlog, ki ga boste podali tekom vašega predsedovanja na tem področju, predvsem za male države, kot je moja. Naslednja zadeva, evropske vrednote. Kako se boriti proti izključenosti v Evropi? Ker ti zdi se mi, da je izobraževanje v Evropi nekaj, kjer je potrebno govoriti tudi veliko o demokraciji, o svobodi, o svobodi izražanja, obenem pa tudi o odgovornosti kajti vedno se mi je zdelo, da je švedska družba ravno na tem področju eh, nekakšna vodilna sila. In zdaj, ko prebiram časopise, moram reči, da nisem več prepričan, ali so stvari ravno takšne. Kakšne možnosti imamo za to, da bi evropske vrednote postavili nekoliko bolj v ospredje? Thank you and, uh, thank you for that presentation. Hvala lepa. Hvala tudi za ta vaš prispevek. Sama bi rada izpostavila vprašanje o priseljevanju in izobraževanju. Kot eh, poslanka iz Londona lahko povem, da mi je ta problematika dobro znana. Bila sem tudi ravnateljica šole v preteklosti svoji, kjer smo imeli učence z 32 različnimi Eh, maternimi jeziki. Tako da poznam problematiko in vem, da, ima do, da imajo različne države v Evropi različne poglede na to. Mi pa rada izpostavila dvoje. V tem odboru smo veliko govorili o večjezičnosti in to vsekakor je sestavni del našega dela. Mnoge priseljenske skupnosti pa kljub temu, da se naučijo in da potem druga generacija govori jezik države, v kateri živijo, še vedno seveda ohranijo lastno kulturo in lastni jezik. In sama menim, da je to nekaj, kar bi tudi morala predstavljati sestavni del večjezične politike. E, kajti, če bomo to na nek način zapostavljali, potem bo večkulturnost težja, ne lažja. Naslednja stvar. Mi zelo veliko govorimo o priseljenskih skupnostih, ne pogovarjamo pa se z njimi. Zelo enostavno se je tukaj pogovarjati v eh, nekem občinstvu, ki je vse belo. Ampak vendarle bomo potrebovali vsaj nekaj eh, sodelovanja tudi strani priseljenskih skupnosti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi predstavniku švedskega predsedstva za njegovo izvajanje eh, govorili ste o boljšem upravljanju šol. Če hočemo to doseči, potrebujemo več motivacije. Na vsak način je dobro, če to imaš. Zato me zanima, ali načrtujete tudi, da naj bi prišlo do več izmenjav v Evropi v smislu najboljših praks. Se pravi, da boste ugotavljali, katere šole so najboljše, imajo največ uspeha in ali bodo eh, evropski učitelji imeli možnost, da se se učijo od svojih eh, kolegov v Evropi. In ali mislite, kak, e, da je možno torej, doseči to izboljšavo? In če hočete to doseči, potem mislim, da bi e, bilo dobro, da bi vse, kar je povezano z vseživljenjskim učenjem, se dvignilo na evropsko raven, čeprav je izobraževanje na vsak način na nacionalni ravni. Tu bi seveda bilo potrebno se zauzeti za povišanje proračuna za naslednje leto, ker je seveda potrebno tudi več finančnih sredstev. Hvala, hvala za besedo, gospa predsedujoča. Eh, spoštovani gospod minister, dovolite da vam čestitam najprej ob eh, vaši predstavitvi švedskih prioritet eh, na področju izobraževanja jaz mislim da so dobre da so točno tisto kar eh, neko odgovorno predsedstvo poskuša doseči na področju izobraževanja predvsem mi je všeč da ste se osredotočili na vlaganje v učitelje tukaj je potrebno začeti če hočemo šole v evropski uniji še izboljšati oziroma jim dvigniti kakovost. Eh, prav tako je dobra prioriteta migracije uspešna inkluzija imigrantov je ključna ne samo za njih same ampak tudi za evropske družbe. Eh, nadaljnje je potrebno razvijati skupne evropske mehanizme res je kot ste dejali da je izobraževanje suverena pravica nacionalnih držav ampak kjer se praktično vse evropske države soočajo s skupnimi problemi je prav da skupaj si pomagamo in oblikujemo mehanizme ki bi nam pomagali reševati nastalo situacijo v izobraževanju. in res je eh, ravno na področju inovativnosti in kreativnosti evropa zaostaja za konkurenčnimi regijami v svetu in tukaj bo potrebno veliko storiti. letos eh, je bilo leto je leto konkurenčnosti in inovativnosti in jaz upam da bo tudi kakšen učinek v družbi. Eh, vendar evropska unija se sooča z enim velikim problemom vsaj približno ena tretjina populacije nima ustrezne izobrazbe. za vse to ni kriva šola v evropi eh, niti ne slabo uvajanje vseživljenjskega učenja ampak veliko drugih dejavnikov. ampak eh, moramo biti pogumni in poskušati premagovati te ovire ki so, se postavljajo pred nas. Zanima pa me um, kako napreduje implementacija evropskega okvira kvalifikacij European Qualification Framework, ki smo ga lani dokončno sprijeli eh, na nacionalnih ravneh in kakšen je pogled predsedstva in kakšen je pogled predsedstva na poklicno izobraževanje. Jaz mislim, da ga večkrat poklicno izobraževanje na ravni Evropske unije eh, zapostavljamo. Imate kakšne poglede in odgovore na to, da bi približno ena tretjina evropske delovne sile pridobila boljše kompetence, boljše eh, izobrazbo, ne, ne na zadnje evropska ekonomija potrebuje to. Hvala lepa. Panie ministrze. Hvala lepa. Gospod minister, Poljaki in Švedi so, so avtori tako imenovanega vzhodnega partnerstva. Mene zanima, ali bo švedsko predsedstvo imelo kakšno zamisel v smislu izobraževanja in kulture v odnosu do naših vzhodnih sosed. Ali imate kakšen program, ki zadeva tiste države, ki danes eh, sicer niso članice EU, Eh, vendar pa so bodi si kandidatke za članstvo oziroma so partnerice Evropske unije. Hvala lepa. Arvoisa rouva puheenjohtaja, ministeri, koulutus... Hvala, gospod predsednica. Gospod minister, izobraževalna politika je v nacionalni pristojnosti. Ampak omenili ste nekaj drugega, namreč. Načela učiteljev Naprimer, na finskem imamo podoben izobraževalni sistem kot na švedskem in opazil sem naslednjo stvar. Namreč pomankanje discipline v šolah. Dijakom, študentom, šolarjem moramo omogočiti, da se lahko učijo v miru in brez predsotkov. Ampak vsaj na finskem, pripričam pa sem, da je podobno tudi na švedskem, Disciplina je v pristojnosti učiteljev in ravnateljev. Zanima me, ali bi morali poskrbeti za to, da dijake in študente, ki povzročajo namire, ustrezno discipliniramo. Hvala. Mikrofon za predsednico, lepo prosim. So, also, noch einmal. Torej. Gost gospod Boris in Valčmi sta se še javlja, potem pa je zaključen seznam govornikov, tako da bodo tudi drugi ministri imeli priložnost ne samo predstaviti svojih načrtov, temveč tudi razpravljati. Gospod Boris, pol pa gospod. Panie ministrze, wspomniał pan. Gospod minister, govorili ste o novih tehnologijah, o inovativnih rešitvah, ki bi lahko omogočale izboljšanje izobrazbe evropskih eh, mladih. Na švedskem je bilo kar nekaj zanimivih rešitev, kar zadeva izobraževalne portale, kar zadeva eh, prenos informacij glede uporabe širokopasovnega interneta in tako naprej in tako dalje. Zanima me torej, ali imate kakšne predloge za preostale dele Evrope. Statistika namreč kaže, da številni otroci in mladi, v, predvsem v srednji in vzhodnji Evropi, nima dostopa do informacijskih vsebin, torej vlada ta uh, informacijska vrzel in zanima me, ali bi tudi v tem kontekstu lahko podali kakršnekoli predloge, da bi izboljšali priložnosti za izobraževanje številnih mladih v Evropi. Hvala lepa elnök asszony magyarul fogok beszélni karl schmidt fala govorjukbom mađarsko tega niso smeli uporabljati v šolah zakaj tako pravim verjamem v načelo da so jeziki enakovredni in evropska unija je temu in večjezičnosti ter enakosti vedno posvečala veliko pozornosti v skandinavskih državah to že teče. Tam imate dober sistem. Če obstaja potreba potem, da dijaki, študenti ali šolari študirajo v svojih materinih jezikih, imajo za to možnost. Ampak, minister, zanima me naslednje. Ko govorite, da moramo razmišljati o dijakih, ki imajo migranska ozadja, razmišljamo pa tudi o o ljudeh, ki živijo v sosednjih državah in potem ne smejo študirati v jeziku druge sosednje države. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das heute nicht gekommen wäre. Bitte, Herr Minister. Gospod minister, izvolite. Tako so mikke. Eh, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi za ta tako zelo pomembna vprašanja. Eno od eh, ključnih vprašanj, o katerih tukaj govorimo, je ravno vprašanje izobraževanja v Evropi. Izobraževanje je ključnega pomena. Je pa seveda zelo čudno, da teh znanj na nek način nimamo Eh, na voljo na evropski ravni. In mislim, da je zato zelo pomembno, da se primerjamo med seboj in nagotavljamo, kakšni rezultati različnih ukrepov. Finski kolega je dejal, da se lahko veliko naučimo drug od drugega. Eh, naprimer, primerjalne študije kažejo, da, so, da je ravno Finska naprimer, na samem vrhu na tem področju. No, ampak ravno s preučevanjem rešitev, ki jih uporabljajo druge države, mislim, da se lahko veliko naučimo in zato lahko povem, da imamo lahko veliko spoštovanja do teh metod. In zato je pomembno v Evropski uniji, da spoštujemo sisteme izobraževanja v drugih državah, kajti izobraževanje je vsekakor ena temeljnih vrednot Evropske unije. To je tudi eden temeljnih elementov nacionalne identitete. Je pa vendarle popolnoma normalno, da se ohranja nacionalna identiteta. Vsaka država članica seveda mora imeti lastni izobraževalni sistem, uh, obenem pa mislim, da lahko ima veliko korist tudi od uh, spoznavanja drugih rešitev v drugih državah. Govora je bilo tudi o poklicnem izobraževanju. To je zelo pomembno vprašanje. In uh, tukaj bi dejal naslednje. treba se je zavedati, da kar zadeva sodelovanje na evropski ravni v 90-ih letih, smo bili priča naslednjemu. Delali smo predvsem na področju univerz in eh, vse, kar ne, ni spadalo v področje univerz, uh, ostane na ravni držav članic. Skratka, zgolj Na univerzitetni ravni smo zagotovili sodelovanje, popolnoma pa smo pustili ob strani poklicno izobraževanje. To je ostalo neko področje, ki predvsem v novih državah eh, se zdi, da je zelo zapostavljeno. Številni na poklicno izobraževanje v novih eh, državah članicah gledajo kot na nekaj manj vrednega. Vendarle pa so praktične študije, praktično izobraževanje eh, zelo, zelo Eh, pomemben element izobraževanja in zato moramo na novo oceniti, na novo evalvirati poklicno izobraževanje in to je zelo, zelo pomembna zadeva, ki jo vsekakor skušamo uh, spraviti v uspredje. Pomembno torej je ne le, da se lotevamo tako imenovanega bolonskega procesa, ampak da imamo podobne uh, rešitve, podobne zamisli tudi za evropski okvir poklicne kvalifikacije, European Qualification Framework. Kar zadeva večjezičnost. Strinjam se z obema govornikoma, ki ste to omenila. Učenci v šolah pogosto govorijo številne, številne jezike in to je vsekakor lahko zgolj obogatitev. Učenec, otrok preseljencev, ki živi v Evropi, že zna po definiciji en tuji jezik. In na ta način bo znal ne le jezik državi gostiteljice, ampak obenem tudi svoj jezik in to je vsekakor veliko osebno bogatstvo. Zdaj pa, kako se bomo integrirali, če ne bo hkrati upoštevana eh, tudi ta pomembna obogatitev, ki jo predstavljajo otroci preseljencev v družbah držav gostiteljic. Če odgovorim na vprašanje poslanca Borisa. Jasno je, da v večini držav dosegamo napredek na tem področju, ampak eh, z različnimi hitrostmi. Eh, v naši državi predvsem tehnologijo postavljamo v, na prvo mesto, eh, številne države pa potrebujejo tudi pomemben napredek na področju pedagogike. Ne moremo zamenjati učitelja z računalnikom. Pomembno je seveda, da enkrat, ko imamo dobro spostavljen sistem, da tega podpremo s tehnologijami, ampak potrebujemo nekoga, ki je dobro sposobljen tudi za prenos tega znanja. Torej, nove tehnologije, to je vse lepo in prav, ampak nova tehnologija nikoli ne bo nadomestila dobrega učitelja. Vidim, da. Eh, želijo tudi drugi ministri dopolniti to, kar sem dejal, tako da zaenkrat ostajam pri tem. Hvala lepa. Mislite, da ste vse odgovorili? Gospod Kavada še ni dobil odgovora, mogoče pa gospod Migalski. Gospod Kavada, dejansko kar zadeva postopek sprejemanja sklepov in kako to poteka. Eh, Ministerski svet eh, bo konec novembra In zdaj se to pripravlja v Evropskem odboru za izobraževanje. Vse vlade so tu vključene v ta celoten postopek. To že je dogovorjeno dalj časa. Ni stvar takšna, da bi zdaj kar enostavno to predložili, pa rekli, tako je bomo sprejeli sklep, tako seveda to ne gre. Najprej je treba o tem razpravljati. Hemigalski, once again, shortly what you asked. Še enkrat, če lahko ponovite, kaj ste vprašali. Um, Nem, če imam povtužiti pitanje? Ja, ne vem, naj ponovim vprašanje? Ja, prav. Ni problema. No, bom poskusil dobesedno ponoviti, pa da vidimo, če mi uspe. Švedska in Poljska sta soavtorice vzhodnega partnerstva. To se mi zdi eden eh, najpomembnejših izzivov za Evropsko unijo. In moje vprašanje je, ali namerava švedsko predsedstvo. Eh, tukaj karkoli. Aha, vidim, da sem moral samo spomniti, zakaj je šlo, ni treba ponoviti. Dobro, minister že ve, zakaj gre. Ja, felota, jaz kar natuzi se. Ja, eh, judi... Žal mi je, na to še nisem odgovoril. Iz različnih razlogov se zdi, da tiste države v vzhodnji Evropi, ki še niso članice Evropske unije, eh, se bi morale vključiti med tiste države, ki so že članice. Tu se z vami popolnoma stranjam, tu obstajajo kanali za sodelovanje z temi državami. Naprimer, bolonski proces tu ne zaobsega samo članice Evropske unije, temveč tu je vključenih tudi cela vrta drugih držav, eh, ki niso članice Evropske unije. Eh, to je na vsak način dobro, da se to sodelovanje nadaljuje in to je tudi namen eh, švedskega predsedstva. Hvala, gospod minister. Zahvaljujem se vam tudi za odgovore na vprašanja. E, gospod Kavada, problem švedskega predsedstva je poseben problem. E, ima pred seboj novi parlament, e, komisija, ki je še stara, ampak pride nova in zdaj morajo šest mesecev delati in na koncu morajo reči, to smo naredili, ampak eh, do tega verjetno ne bo prišlo in to tudi ni naloga eh, sveta. Evropski svet obravnava zadeve, ki trajajo včasih tudi dalj časa. Eh, to, kar se v tem času zdaj naredi, se bo nadaljevalo v naslednjem predsedstvu. In jaz sem prepričana, da tudi Švedska nima namena da doseže neki blazen uspeh, če ve, da tega ne bo mogla v tem času doseči. Zato moramo imeti razumevanje za to, da v tej polovici leta nekaterih tem ne bomo mogli obravnavati, ker enostavno časa za to ne bo. In zato mislim, da se dobro dogovarjamo in mi bomo vključili predsedstvo tudi v naslednjih mesecih v našo aktualno delo. Mi ne bomo preveč zahtevali in mi vemo, da ne morete več narediti, kot je e, zdaj na mizi. Hvala lepa. Gospa Lena Adelson, ministrica za kulturo, imate besedo. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, spoštovani. Eh, člani odbora, spoštovane dame in gospodje. Tudi jaz bi vam hotela čestitati, da ste bili izvoljeni v odbor za kulturo in da ste nas povabili, da nam omogočate, da lahko vas seznanimo z našimi prednostmi na področju kulture in športa. E, jaz eh, smatram to za priložnost, da Eh, spoznam tudi vaše vizije našega sodelovanja. 1. julija sem se odeležila sestanka v Štokholmu in eh, tam sem eh, že srečala nekaj predstavnikov Evropskega parlamenta, to je bilo zelo prijetno. Jaz vem, da ravno v parlamentu je tako, da se oblikujejo politične vizije pogovarjajo se, mogoče tudi bolj svobodno in lahko skicirajo vizije. In to je na vsak način e, tudi stvar v Evropskem parlamentu. Tu je izredno pomembno za evropsko sodelovanje. Kar se tiče švedskega predsedstva, je stvar takšna, da bi hoteli z vami dobro sodelovati. Kultura je v zadnjih letih bila vedno bolj osredje interesa. In to zagotovost, to sodelovanje koristi razvoju kulture. Jaz bom to še mal poglobila. Mi imamo za naše predsedstvo en moto za področje kulture. Namreč, želimo imeti kreativno generacijo, mi jo spodbujamo. In na ta način smo hoteli povedati, da veliki kulturni in medijski izzivi v Evropo so v tem, da najdemo učinkovite metode za spodbujanje kreativnosti otrok in mladine. In sočasno moramo seveda jim dati tudi dobre možnosti, da uživajo uh, raznovrstno kulturno dediščino v Evropi, da tu obstajajo velike razlike ne samo med posameznimi državami, temveč tudi znotraj posameznih držav. Večina ljudi ima vtis, da se naša družba stalno spreminja. In jaz pa kljub temu mislim, da se današnja družba izredno hitro spreminja. Dobivamo nove medije, nove oblike kulture, ki eh, so tudi posledica tehničnega razvoja. In verjetno smo še zdaj šele na začetku. Iz tega izhajajo nove možnosti, pa seveda tudi nove problemi za eh, politike na področju kulture v vseh državah članicah Evropske unije. Seveda je vedno bolje, če na vse gledaš pozitivno in eh, če izbereš pozitivno izhodiščno točko. Letos je Evropsko leto za kreativnost in inovacije in zato je še toliko bolj pomembno, da se da poseben povdarek temu vprašanju. Mi vsi poznamo Torej, revolucionarne številke, ki eh, jih je pred nekaj leti objavila komisija. Tu se čist jasno kaže, da kreativn sektor v Evropi je večji kot eh, avtomobilska industrija. In to je bilo še pred krizo. Se pravi, večji kot eh, industrija kemikali in pa živilska industrija. Torej, to je ena zadeva, ki bo še naprej eh, rastla, če bomo seveda dali za to ustrezne možnosti. Jaz sem pripričana, da osnovni pogoji za nadaljno odprto evropsko društvo obstajajo v tem, da spodbujamo kreativnost pri otrocih in mladini. Zakaj? Ja. To je povezano s tem, da ravno otroci in mladina so pravzaprav naša prihodnost. Oni so naši bodoči producenti eh, kulture in zato je ta kreativnost še toliko bolj pomembna. Eh, izredno pomembno je seveda tudi, da vsi sklepi, ki jih sprejmemo na področju kulture in medijev, vedno mislijo tudi na mlado generacijo. Eh, njihov odnos do kulture in eh, možnost kreativnega izražanja. Švedsko predsedstvo bo v tej zvezi tudi na področju kulture in medijev eh, izhajala iz perspektive otrok in mladine. Mm, tu lahko vključimo razne zadeve, več dostopa do kulture, pravica, da sami se kulturno udestvujemo, Tu gre za vprašanja, ki so povezane z celotnim kreativnim sektorjem. Kakšno vlogo igra ta eh, branža za razvoj? In eh, tu je treba vključiti otroke in mladino in po našem mnenju bo potem lahko se evropska družba bolje razvijala. Mi upamo, da bomo izmenjali izkušnje v državah članicah in da bo tudi šola tu eh, se aktivirala. Eh, da se bodo tudi tam lahko otroci in mladina kulturno udestovali. E, eh, šola je v nacionalni pristojnosti, kot smo ravno kar slišali, in tako naj tudi ostane. Vendar mi lahko izberemo dobre primire, ti obstajajo in zato lahko drug drugega obogatimo. Mi na švedskem smo se zelo dosti naučili od drugih držav, predvsem od norveške, e, smo dobili dosti pobud že leta mm, imajo zelo dobre pristope, eh, kar zadeva umetnike, režiserje. Eh, torej, to so zadeve, ki jih je treba vključiti v eh, usposabljanje. In obstajajo tudi brošure, ki sem jih prenesla seboj mi podpiramo kreativnost pri otrocih in mladini in mi bi hoteli skupaj z vami in z državami članicami voditi dober dialog in upam, da bo to pripeljalo do tega, da bo eh, svet novembra sprejel eh, sklepe, ki smo, bo jih bomo pripravili. E predvsem eh, kreativnost otrok in mladine in možnost dostopa do kulture. Mi smo to že julija uvedli, o tem smo že govorili, več kot 350 strokovnjakov iz celotne Evrope je bilo eh, na vzočih, udeležili so se seminarjev in eh, razprav. Šlo pa je vedno za to, kaj je pomembno za spodbujanje kreativnosti pri otrocih in mladini. V Göteborgu so vodili razprave, ki so prispevale k osnutku, osnutku sklepov, eh, ki eh, smo v teh dneh eh, jih posredovali drugim državam članicam. Upam, da se boste tudi vi zanimali za ta osnutek. Jaz vem, da v vašem odboru že dolgo časa se zavzemate za reševanje vprašanj dan otrok in mladine. In to velja seveda tudi za eh, medijsko kompetenco. To je področje, ki je nam zelo pri srcu. To je tudi vprašanje, ki, je, ki bo na dnevnem redu jeseni. Komisija je pred kratkim izdala priporočilo v zvezi z medijsko kompetenco. In to je tudi vprašanje, ki je odvisno eh, tudi od angažmaja parlamenta. Parlament lahko to obogati. Na prvi pogled mogoče izgleda, kot da bi v tem priporočilu eh, bilo dosti dobrih pobud. Eh, trenutno pa mi gledamo, kako bi lahko se ukvarjali, kako bi lahko udejanili to priporočilo komisije sklepi sveta v novembru bodo zagotovo to tudi upoštevali in vključili. E, medijska kompetenca je zagotovo vprašanje, ki pa ni e, namenjeno samo mladini in otrokom, temveč celotnemu prebivalstvu. Vendar se vedno bolj jasno kaže, da je to pomembno predvsem za mladino. Če se Eh, ti novi mediji vse bolj eh, uveljavljajo. Za mladino to ni nič novega, moram reči, da oni se s tem zelo natekoče. Eh, številni udeleženci konference pa so govorili tako, da smo imeli občutek, da uh, je danes situacija takšna, da se otroci in mladina dosti bolj spoznajo za temi novimi mediji kot njihovi starši. In uh, eh, dosti krat se lahko starši od mladine kaj naučijo in to je nekaj novega v naši družbi. Sočasno pa vemo, da mladini primanjkuje možnost, da Eh, pravilno ocenijo tveganja. Dosti krat se naučijo kaj napačnega in tu seveda obstajajo določena tveganja. In v tem primeru je potrebno eh, opraviti tudi politično delo v zvezi z kreativnimi vsebinami, eh, ki se razširjajo po internetu. Jaz mislim, da je treba tu narediti še en korak naprej in jeseni bomo izdali sporočilo. Eh, v strategiji komisije eh, obstajajo številna vprašanja, ki so v tem zvezi zelo zanimiva. Vprašanje naprimer avtorskih pravic, torej rešitve, ki morajo biti pravno utemeljene. Mi smo mnenja in tudi prepričani, da moramo priti tu do nekega eh, ravnotežja, ravnovesja. Eh, E, jasno se kaže, da strategija komisije je povezana tudi z vprašanji, ki so zelo zanimiva na družbeni eh, ravni. In eh, te vprašanja verjetno ne bo možno samo na nacionalni eh, ravni reševati. Tu gre za veliko povezanost naše prioritete za delo z mladino in otroci. Internet, mi smo tu dali tudi en predlog, zdi se nam, da je to zelo pomembno za razvoj kreativnosti pri otrocih in mladini. E, tu gre za kulturne dosežke najrazličnejše vrste. Jaz mislim, da bom morala zdaj mal svoj govor eh, skrajšati, ker nimam več zelo dosti časa. Eh, je pa še ena pomembna točka. Namreč evropejci, to je nekaj popolnoma novega, to novi viri. In eh, Eh, evropsko kulturno dediščino lahko ima, eh, pridejo torej vsi do nje. Eh, jaz sem sama občutila, kakšen velik interes obstaja za to, da se spozna kulturna dediščina. Jaz mislim, da Tu obstajajo pa še zelo pomembna vprašanja, ki jih je treba eh, razrešiti, preden bomo ta sistem eh, razširili oziroma eh, preden ga bomo lahko spodbujali. Gre za upravljanje, gre za financiranje na tem področju in gre tudi za to, eh, kako bi lahko to evropejano eh, eh razširjali. Eh, tu je treba seveda o tem razpravljati tudi eh, v svetu spletu, potem Google Books in vse druge zadeve na tem področju. Vse to bomo zelo skrbno spremljali. To zagotovo tudi vi delate. V kratkem pa bomo govorili tudi o osnutku komisije in predlogu, da bi 2011 eh, postalo leto eh, kulturnega delovanja. Tu, je, tu smo zelo aktivni. Jeseni bomo imeli tudi konzultacijo z odborom, preden bo svet sprejel sklep. Na sestanku sveta novembra bi hoteli sprejeti sklep, to je naš namen. Tu obstajajo različne možnosti eh, in mi lahko k tem rešitvam prispevamo. E, Tu eh, na tem področju se lahko izvaja različne dejavnosti, izmenjave, raziskovalno delo, eh, najrazličnejše organizacije deluje na tem področju, eh, ki imajo vsaka svoje znanje. Tu za ta sektor, ki je izredno pomemben za demokracijo, mi v Švedskem smo zato zelo zainteresirani in se že veselimo na razpravo. Jaz moram reči, da smo zelo angažirani, tudi jaz sem zelo angažiran angažirana na področju prostovoljnega dela. E, tu je e, vključeno vse, naprimer e, domovi za žene, e, potem Eh, ponovno vključevanje v družbo, eh, torej tu je zelo dosti za narito, vi sami vsi veste, potem pa še področje športa. Eh, Švedska bo komisijo podprla, če bo šlo za to, da se v dejani bela knjiga o športu 1. oktober 2009 bo prire, športna prireditev in to bo zagotovo izredno pomembno. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in se že veselim, da mi boste postavili vprašanje, na katero bom lahko odgovorila. Vielen Dank, Frau Ministerin. Eh, najlepša hvala, gospa ministrica, vi ste izzeli en vidik kulture. Hvala Bogu, da ga bi morali zdaj zelo dolgo še razpravljati. E, hvala Bogu, na eno stvar ste se osredotočili in tudi mi se bomo na to odstročili. In eh, tu gre za kulturno politiko, ki jo, hvala Bogu, lahko mi obravnavamo tudi v Evropskem parlamentu in lahko o tem razpravljamo. Najprej gospod Vatimo, on se je kot prvi javil. scusate ma, scusate ma, va meglio, grazie. Eh, no, mi scuso. Najlepša hvala. Mogoče bom zdaj govoril o eni točki, ki ne sodi čisto v dnevni red, ampak tu so predstavniki švedskega predsedstva in od njih sem slišal, da kultur, odbor za kulturo Evropske parlamenta ima nalogo, da podpre razvoj izboljšavo javnega izobraževanja v številnih državah Evrope. Ampak To je vendar pristojnost posameznih držav. Jaz sicer vem, da mi tu eh, lahko oblikujemo šolske zakone za, šolsk, za evropske šole, eh, da lahko posameznim državam dajemo eh, priporočila za spremembe. Eh, ampak jaz. Eh, bi hotel povedati, da se moramo zavedati, da tu ne moramo razviti, naprimer, mastrikskih kriterijev za medsebojno priznavanje eh, univerzitetnih diplom. V Italiji obstajajo 100 tisoč študentov in eh, sam, samo, imamo samo malo štipendij in eh, zdaj je treba pogledati, ali so diplome pri nas enako vredne kot na drugih univerzah, kjer imajo dosti boljše pogoje. Torej, to je zadeva, ki je zagotovo problematična. Ne, ne bi hotel tega poglabljati, vendar si zastavljamo vprašanje oziroma moram povedati, da E, izobraževanje sodi v pristojnost držav. E, informacije, mediji, e, tisk, ti lahko podprejo to, kar je zadeva posameznih držav. Ampak Evropa eh, se ne bi smela tako podrobno ukvarjati z temi vprašanji, eh, kjer nima pristojnosti. V teh tednih je v Italiji tako, da tu nastaja neki, kar bi komisija morala vedeti in tudi odbor za kulturo bi moral to vzeti na zanje. Eh, gre za eh, svobodo informiranja in zdaj nastaja eno gibanje, eh, protigibanje. Predsednik vlade in to vsi vejo, je tudi lastnik eh, zasebnih televizijskih kanalov in eh, ima tudi eh, oglaševalno agencijo in tisk. In eh, televizija je torej tesno povezana z vlado. In ta predsednik vlade je obtožil oziroma tožil na sodišču en časopis, ki je objavil neke informacije, za katere on smatra, da niso eh, v redu. Eh, to, mm, nekateri kolegi iz inozmenstva so potem to prevzeli, predsedujoča prekinja. Mi tu zdaj govorimo o kulturi in ministrca je tu. To, kar vi zdaj tu govorite, Eh, to, o tem bomo govorili v odboru, v točki razno, ne pa zdaj, ko je tu eh, švedska ministrica. Ona ne more eh, govoriti o tej obrani. Torej, če imate kaj v zvezi z problemi kulture, eh, zdaj trenutno mal pustite ob strani italijanske probleme, o tem bomo kasneje lahko razpravljali. Švedska vlada vam bo zelo težko odgovorila na to. Vprašanje pa je. Odbor za kulturo v Evropi ima pravico in dožnost, da vzame na znanje ta položaj. Jaz eh, nisem hotel, da se o tem razpravlja in tudi nisem pričakoval, da bi mi švedsko eh, predsedstvo eh, zagotovilo, da bo bombardiralo Italijo, zato ker ni svobode tiska. Ampak ne, jaz sem hotel samo, da se Švedsko predsedstvo se znani za tem. E, to je zagotovo dramatična situacija, ni nič novega. E, postaja vedno, e, slab, e, vedno slabše. E, tu je prišlo zdaj do enega konflikta, tudi med vlado in crkvijo, naprimer. E, že spet predsedujoča e, prekinja. Jaz vas prosim, to ni šlo za vprašanje eh, švedskim ministrom, mislim, da je to nevljudno. Do njih to je problem, vi ste o njem govorili, v redu, ne bomo več poslušali. Naslednjič, jaz, vi ste ja rekli, da spodbujate kreativnost, zdaj pa uh, mi ne dovolite. Ja, ich bedanke mich. Also bei allem Wunsch, hier reden zu wollen, ist es auch eine Frage von... Jaz se zahvaljujem, ampak jaz mislim, da to gre tudi za vprašanje kolegijalnosti do drugih kolegov, ki bi tudi radi govorili. Jaz bi eh, spregovorila o eni temi, o kateri ste vi, gospa ministrica, govorili, to je iskanje ravnovesja eh, pravic, avtorskih pravic v internetu. Torej, mi imamo prost dostop do interneta, to je pravica vsakega človeka človeka, da dobi informacije iz omrežja, e, informacije, ki so tam. Na drugi strani pa, če govorimo o e, družbi znanja in kreativnosti, se moramo zavedati, da umetniki in proizvajalci kreativnih vsebin e, morajo dobiti očkodnino, če nekdo jemne njihove e, dosežke iz interneta. Torej, švedsko predsedstvo, kot ste rekli, e, se bo s tem ukvarjalo, gre za Eh, Telekom svežen, potem eh, to more biti naša osnovna usmerjenost, da najdemo rešitev v tem konfliktu. Se pravi, moramo najti eno eh, ravnovesje na tem področju, moramo zagotoviti, vi prihajate iz Švedske in tam smo imeli ta problem, torej zaupam vam, da boste našli to novo soglasje. Gosp gospod Fizas. Señora presidenta, señora ministra, gracias por su intervención. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospa ministrica, za vse, kar ste nam povedali. V obdobju gospodarske krize, javne administracije, države, lokalne oblasti, vedno, ko poskušajo oklestiti proračun, najprej umaknejo kulturo. Morda bi Evropa tukaj lahko kaj storila. Naprimer, predlagali bi lahko zakon ali direktivo o tem, da bi imeli neke vrste kulturno sponzorstvo. Sponzorstvo ni nekaj, kar bi veljalo samo v eni državi. Naprimer, lahko bi imeli podjetja, ki bi se zanimala za spodbujanje kulturnih dejavnosti, športnih dogodkov ali karkoli že. Ampak če želimo to zagotoviti, jim moramo dati davčne spodbude. Mislim, da bi morali vključiti tudi zasebni sektor v to. Poskrbeti bi morali za zasebne pobude. Ne vem, ali bi lahko švedsko predsedstvo pripravilo kakšen predlog, da bi družbe podprle kulturo, ampak mislim, da bi to lahko koristilo vsem. Hvala. Gospod Lokegard. Ja, tak for formand. Uh... Hvala, gospod predsednica. Hvala za to, kar so povedali švedski kolegi. Zaskrbljen sem nad tem, kar imenujemo Evropski skupni prostor, ta javni prostor, ki naj bi v Evropi obstajal, ampak danes v resnici ne obstaja. Mislim, da je to eden od razlogov, zakaj smo dosegli tako slab rezultat na evropskih volitvah, zakaj je bila udeležba tako nizka. Mislim, da moramo ta evropski javni prostor vzpostaviti. Cenim in spoštujem teme, ki jih je uvedlo švedsko predsedstvo, to je treba spoštovati, ampak pozivam vas, da preučite tudi možnost predlogov, kako bi lahko ustvarili ta evropski javni prostor ali pa morda kako bi lahko v medijih podprli predloge, da bi ta evropski javni prostor spodbujali in okrepili. Mislim, da je to velik problem, ki ga imamo trenutno, vsaj kar zadeva demokratični razvoj, katerega del želimo biti. Trenutno pa noben še ni naše ustrezne rešitve za to, niti no, pri komisiji. Ja, Potem bomo pa zaključili to razpravo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da vodimo to razpravo v našem odboru. Hotev bi vedeti, eh, ali bi lahko dobili več informacij v zvezi z športom. Eh, leto 2011 bo leto prostovoljnega dela. In zdaj hotel bi vedeti, ali lahko obstaja tu neko sodelovanje med predsedstvom, parlamentom in komisijo. To je velika možnost za nadaljni razvoj kulture eh, in pa tudi dela mladine. Hvala lepa, gospod ministrica. Omenili ste zelo pomemben element, povezan z evropsko dediščino, naprimer poskus digitalizacije področja kulture. To je lahko povezano z arhiviranjem, z varovanjem kulturnih dobrin. Zelo pomembno, pomemben pa je tudi promocijski in izobraževalni element, eh, še posebej, če bi to funkcioniralo na nadnacionalni ravni. Vemo, da države članice te sisteme uvajajo, z različnimi nameni. Te sistemi šele nastajajo zdaj. In zanima me, ali bi ta oblika izmenjave informacij, ki bi lahko zelo dobro služila kulturni izmenjavi, še posebej v eh, izobraževalno-promocijske namene, bi lahko temeljilo na nekih konkretnih ukrepih, ki bi jih vi predstavili in to bi lahko bilo zelo koristno za vse evropejce, še posebej, eh, kot je že rečeno večkrat, z vidika izobraževanja na področju kulture. Hvala lepa. Mikrofon, prosim. Hvala. Naj se najprej zahvalim za vprašanje. Vidim, da bi lahko razpravljali o veliko stvareh, vendar ne bom govorila o stanju na področju medijev v Italiji. Rekla bom le, da je svoboda tiska in svoboda do izražanja pomembna v vseh državah. Poskrbeti moramo za to, da to ohranimo, čeprav vsekakor obstaja veliko stvari, o katerih bi lahko razpravljali na tem področju ne vem, ali sem vsa imena ujela, ampak nekdo je postavil vprašanje o avtorskih pravicah. To je zelo pomembno in zapleteno vprašanje. Točno tako, kot ste povedali, treba je najti ravnotežje med ustvarjavci, avtorji in tudi plačilom za njihovo delo. Obenem pa želimo zagotoviti tudi dostop do tehnologij na področju literature in glasbe, skladno s tem, kako se razvijata. To je pomembno tudi za producente, za ustvarjalce v tem sektorju. Na zadnjih sestankih na svetu smo razpravljali o tem, komisarka Redingova je zelo zainteresirana zato kako različne države pristopajo k tej problematiki, imamo različne izkušnje na teh področjih in komisija bo v zvezi s tem podala izjavo, kar zadevala telekomski svežen. To ne spada v moje pristojnosti, čeprav je švedska vlada globoko vključena v to, ampak Walser Toštensen je odgovorna za to, kolikor vem, pogajanja tečejo in prepričana sem, da bo zadeva kmalo rešena. Gospod Fises Excela, upam, da sem vaše ime ujela prav. Omenjali ste proračun za kulturo. Vem, da so nekatere države zmanjšale proračunska sredstva za kulturo, enako pa seveda velja tudi za proračunska sredstva za mnoga druga področja, ne gre samo za klestenje sredstva za kulturo. Nekatere države pa so našle priložnost v tem za naložbe v kulturo. Situacije so različne, upam, da bomo krizo kmalo prebrodili. Vem, da je kultura, in to sem povedala tudi v svojem govoru, kultura je področje, ki se širi in ki se mora še naprej širiti. Mislim, da je to predpogoj za to, da bi Evropa ostala konkurenčna v svetu kar zadeva davčne spodbude, to so nacionalna vprašanja. Sama lahko rečem, da se mi zdi zelo pozitivno, da zasebne pobude obstajajo. Obstajajo ljudje, zasebniki in družbe, ki želijo prispevati, sponzorirati kulturo in seveda upam, da bo zasebni sektor sodeloval, ampak tega jim ne moremo usiljevati. Dobro. Danski kolega je govoril o skupnem evropskem prostoru in o vedno nižji volilni udeležbi. Na švedskem smo imeli težave s tem, da bi javnost navdušili za evropske zadeve, vendar, pa vendar je bila udeležba na volitvah precej visoka. Mislim, da boste s komisarko Wolfstromovo govorili kasneje v tem tednu in ona je tesno sodelovala pri teh zadevah, zato vas prosim, da o tem razpravljate z njo. Ona je prava oseba, Zato ona je to videla iz prve roke in ima tudi konkretne predloge za to, kako bi več ljudi vključili v zamisel o Evropi. In vprašanje športa. Sodelovanje med nami in parlamentarnim odborom. Videli bomo, kaj se bo zgodilo z izbonsko pogodbo. To vpliva tudi na področje športa, seveda. Ampak že danes države tesno sodelujejo na športnem področju. Šport je podoben kulturi, je medkulturen in sega preko meja že po sami naravi. Ampak sodelovanje je seveda mogoče vedno še okrepiti. Ne vem, ali se bo parlament s tem ukvarjal, videli bomo, kaj se boste odločili vi. In še zadnje vprašanje. To je bilo vprašanje gospoda Borisa in sicer digitalizacija informacij, podatkov in kulturne dediščine. To je pomembna pobuda, ampak zato smo porabili veliko energije, časa in denarja. V vseh državah, članicah, od muzejev do univerz tudi v knjižnicah, pa seveda tudi v arhivih. Evropejana, njen razvoj je ključen na tem področju. Ali bomo na tem področju dosegli sodelovanje ali ne, bomo še videli, ampak gledano nasploh se mi zdi, da je celoten projekt zelo pozitiven, saj omogoča dostop do kulture na popolnoma nov način, seveda pa prinaša tudi nove probleme, naprimer zadeve v zvezi z avtorskimi pravicami in ustrezno plačilo. Vseeno pa se mi zdi zelo dobro, da se je odprla nova priložnost. Hvala. Najlepša hvala, gospa ministrica, s tem eh, zaključujemo to razpravo in upam, da eh, druga ministrica, tretja predstavnica švedske vlade, ki je danes tukaj prisotna, eh, gospa Janko Sabuni, bo spregovorila. Aha, je ni tu, bomo počakali. Bo prišla nazaj. Z veseljem pridemo nazaj, če nas želite še videti. Ja. <laughs> Ja lustig, aber ich kann es auch nicht ändern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 Srbije, Frankfurt in Unzo. Nadaljujemo s sestankom in prosim kolege, da spet vzamejo svoje mesta. Veseli smo, da je med nami gospod Janko Sabuni, ministrica za integracijo in enakost spolov in prosim jo, Prosim vas, da prav tako pozorno poslušate in se ne pogovarjate več. Gospa ministrica, imate besedo. Ja. Tak, eh, Hvala, gospod predsednica. Hvala, da ste nas danes povabili sem, da spregovorimo o svojem delu v okviru švedskega predsedstva kar zadeva politiko mladih. Parlament je pokazal veliko zanimanja za to, še posebej takrat, ko smo sprožili program Mladi v akciji, ki, je trenutno, ki se trenutno izvaja. To so zanimivi dnevi na področju politike mladih v EU. Smo na križišču med mladim oziroma novim in starim. Sodelovanje smo v obdobju 2001 do 2008 sedaj preučili v okviru švedskega predsedstva, pa bomo poskusili doseči sklep o novem okviru za sodelovanje na področju politike mladih za obdobje 2010 do 2018. Preden začnem o sodelovanju v prihodnosti, želim za trenutek pogledati nazaj in vam podati nekaj o zadnjih informacijah številni ste novi poslanci ali ste sedaj na novo tukaj v tem odboru, zato vam zgodovinska lekcija zagotovo ne bo škodila. V letu 2008 so države članice preučile sodelovanje v obdobju 2001 do 2008. Ta ocena in posvetovanje z mladimi so nam zagotovila podlago za pripravo sporočila komisije. V tem je povzeto sodelovanje do sedaj in vključuje tudi predloge za sodelovanje v prihodnosti. Zagotavlja tudi podlago za sklep, ki bo sprejet v okviru švedskega predsedovanja za nadaljne sodelovanje. Sodelovanje na, politik, na področju politike mladih temeli na treh stebrih. Prvič. Odprta metoda koordinacije. Tukaj spodbujamo udeležbo mladih, zagotavljamo jim podatke, prostovoljne dejavnosti za mlade in izboljšujemo razumevanje ter znanje mladih. Drugo področje je delo na vključevanju perspektive mladih na drugih političnih področjih. To vključuje izobraževanje, zaposlovanje in socialno vključevanje. Tretji stebr je Evropski pakt za mlade. Ta pakt je bil sprejet na srečanju Evropskega sveta 23. marca 2005 in je integralni del Lizbonskega procesa. Namen pakta je spodbujati priložnosti za mlade, da dobijo dobro izobrazbo, dobro delovna mesta, da študirajo, da se usposabljajo in delajo v drugih državah, da sodelujejo v družbi in da lahko bolje usklajujejo delo in družinsko življenje. Ko so države članice ocenile to sodelovanje, smo ugotovili, da smo lahko na, svoje, na rezultate svojega dela ponosni. Vsi smo se strinjali, da smo položili dobre temelje za sodelovanje na področju politike mladih. Prav tako smo se strinjali, da so nacionalne politike za mlade v državih članicah bile okrepljene in da je ta politika bolj vidna na nacionalni in na ravni EU. Več izmenjave izkušenj ter podatkov nas, nam je omogočilo boljši upogled v življenje mladih, v njihova poglede in tako bomo lažje dosegli tudi cilje Lizbonske strategije. Strukturiran dialog z mladimi se je začel izvajati. Obenem pa smo gotovili, da lahko izboljšamo še veliko stvari. To je seveda razumljivo. Večina mladih v Evropski uniji danes živi v dobri življenjskih pogojih. Vendar dogodki na nekaterih področjih vzgujajo skrb in v tem vidiku moramo ustrezno ukrepati. Naprimer, eden od petih otrok v EU nima temeljnih spretnosti, temeljnih sposobnosti branja in na področju matematike. Tretjina mladih med 15 in 24 let niso zaposleni ali se ne izobražujejo. Brezposelnost med mladimi je bila visoka še pred gospodarsko krizo, sedaj pa je več kot dvakrat večja od brezposobnosti splošnega prebivalstva. Cilji Evropskega pakta za mlade ostajajo še vedno zelo relevantni. Delo za doseganje teh ciljev, torej zagotavljanje visokokosnega izobraževanja, spodbujanje prehoda med šolanjem in zaposlitvijo, to mora še vedno biti prednostna naloga tudi v obnovljeni novi lizbonski strategiji. Sporočilo komisije nam predstavlja podlago za razpravljanje o prihodnih ciljih in delovnih metodah. Predlaga dolgoročno strategijo za obdobje 2010 do 2018 za kratkoročnimi cilji v treh različnih obdobjih. Predlagajo tri prekrivajoče se cilje. Ustvarjanje boljših priložnosti za mlade, tako na področju izobraževanja kot tudi trga dela izobraževanje dostopa in udeležbe v družbi za vse mlade in spodbujanje recipročnega sodelovanja med mladimi v družbi sami. Predlaganih je bilo osem prednostnih nalog, izobraževanje, zaposlovanje, ustvarjalnost in podjetništvo, udeležba, zdravje in šport prostovoljne dejavnosti, mladi in svet ter socialna vključenost. Večina teh prednostnih nalog je na nek način že bila obravnavana v okviru trenutnega sodelovanja. Glavna novost je večji povdarek na mlade v svetu in na šport. Pogajanja o novem okviru so se pravkar začela. Zato vam trenutno še ne morem povedati, kakšen bo rezultat. Ampak države članice so že izražile splošno podporo za bistvo sodelovanja, kakor ga je predlagala komisija. Že zdaj pa lahko vidimo, da bo nekatere stvari treba malce prilagoditi ali pa spremeniti. Vse države pa so izpostavile vprašanje visoke stopne brezposobnosti mladih. Tudi vprašanje izobraževanja je absolutno prednostna naloga, še posebej zaradi gospodarske krize, kajti mladi so najbolj ranljiva skupina. Kar zadeva izvajanje. Komisija predlaga, da bi se še naprej upravljala odprta metoda koordinacije. To pomeni, da bi imeli skupno dogovorjene cilje, da bi jih spremljali in da bi si delili izkušnje ter gradili mreže integracija mladih v relevantna politična področja bo še naprej pomembna. Predsedstvo je v splošnem zadovoljno s tem sporočilom, vendar vseeno je nekaj malce nejasno, namreč raznolikost. V zvezi s tem si aktivno prizadevamo, da bi dosegli rezultate. Tudi evropski mladi so bili kritični do perspektive udeležbe. Menijo, da to ni dovolj jasno opredeljeno in tukaj jim želimo pomagati. Vse skozi smo se posvetovali z mladimi in posvetovanja bodo tekla tudi naprej. Predsedstvo bo gostilo mladinsko konferenco 12. do 14. septembra v Štokholmu tudi države kandidatke in države EFTE so bile povabljene in zagotovili nam bodo pomembne podatke, na podlagi katerih bomo lahko oblikovali ustrezno politiko za obdobje 2010 do 2018. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa ministrica. Torej, odpiram razpravo. Gospod Martin. Ja, ganz herzlichen Dank. Da, prisrčna hvala za vaše izvajanje. Nekaj zamisli. Na, mogoče malo osebno. Prihajam iz majhne evropske države, iz Avstrije in mogoče zaradi specifične zgodovine naše države imamo posebne težave pri vključevanju. Mi imamo pobude, to se pravi, imamo svetnike za to področje, ampak problem je, da vedno bolj se javlja desnica tako da se ostali ne upajo intenzivno ukvarjati z vprašanjem integracije in zato tudi ni ministerstva za to področje. Moje prvo vprašanje, kako vi na vašem področju obravnavate in kaj mislite o vprašanju eh, direktive o azilu. Ali pomeni to zmanjšanje konfliktov, izboljšanje položaja? In drugi e, vprašanje, zakaj to funkcionira na švedskem, v Avstriji pa ne? In tretja zadeva, nov program 2010 do 2018, kako zgleda z financiranjem? kje manjka jo finančna sredstva, kje bi lahko mi kaj pomagali. Vi veste, da zdaj potekajo razprave o proračunu, e, mogoče bi lahko tukaj naredili, transferirali sredstva. E, tudi v odboru za gospodarstvo smo danes dopolne o tem razpravljali. E, vi ste govorili o zadevah, ki jih hočete vdejaniti. Zdaj, ali potre, obstaja potreba po dodatnih finančnih sredstvih in kako bi vam lahko odbor za kulturo pomagal. Hvala, gospod Martin, gospod Takula. Hvala. Gospa predsednica, gospa ministrica, vi ste tudi ministrica za enake možnosti, zelo pomembno je da se vprašanje enakih možnosti ohrani tudi na evropski ravni. V nordijskih državah so enake možnosti med moškimi in ženskimi dosegle dobre rezultate. Ne vem, kakšno je stanje v švedski vladi, ampak v finski vladi ženske predstavljajo večino, tudi naša predsednica je ženska. Moški smo nekako potisnjeni v ozadje. Skrbi pa me naslednje. Ko govorimo o invalidih, invalidi nimajo vedno enakih možnosti kot drugi ljudje. Tudi različne etnične in verske skupine so v podobnem položaju. Zanima me, ali lahko v Evropi vidimo podobne značilnosti, kot so ksenofobija, antisemitizem in rasizem, se pojavljajo vedno pogosto. Že vedno prizadevamo za enake možnosti, za svobodo do izražanja in tako naprej. To je eno od pomembnih vprašanj, za katerega upam, da jih bo švedsko predsedstvo postavilo v uspredje. To je merilo za svobodo do izražanja celo v vašem tisku obstajajo slabi primeri antisemitizma in to ni pravi duh evropejstva, ki ga želimo ustvariti. Vse skupine prebivalcev, vse etnične in verske skupine bi morale biti deležne enake obravnave. Hvala, gospod Vatimo. Grazie, davvero questa è una domanda. No. Hvala. Vprašanje. Pred nekaj leti sem bil poslanec do leta 2004. Takrat smo imeli Evropski parlament mladih. Z njimi smo imeli nekaj zanimivih srečanj. Še takrat pa sem se spraševal in še vedno se sprašujem, kako je sestavljen Evropski parlament mladih. Naprimer, ministrica, govorili ste o posvetovanjih z mladimi na švedskem. Kako izberete ljudi, s katerimi se posvetujete, kako te, te razprave potekajo? Včasih se nam reč sprašujem, ali so to reprezentativni mladi, ali so, niso to morda samo prijatelji ali hčerke in sini tistih, ki živijo blizu Zanima me, ali poskrbite, da gre za reprezentativen vzorec, kajti to je temeljnega pomena in če to storimo prav, bi lahko bilo zelo dragoceno. Hvala. Mikrofon, prosim. Še eno vprašanje, potem pa dobi besedo eh, ministrica. Če se govori o eh, vključevanju mladih. Mi upamo, da bo Lizbonska pogodba postala resničnost in eh, tu je potem velik povdarek na športu. Neka nemška fundacija, torej jaz sem videla, da je ena nemška eh, fundacija skupaj z nogometno zvezo v šolah deluje in sicer po vsej Nemčiji. In uh, tu niso otroci vključeni samo v šport, ampak zato, ker so tu dobijo priznanje, ker so tu vključeni, eh, jih tudi na drugih področjih potem respektirajo. Torej, s pomočjo športa lahko marsikaj naredimo. Jaz nas moram vse spomniti, da pri novem programu za mladino moramo eh, ugotavljati, kakšne so možnosti, ki nam jih daje šport. Te vas sprašujem, a imate tudi vi pri vašem delu eh, podobne izkušnje, da pri integraciji mladine, je šport izredno pomemben. Torej, pri nas gre tu za nogomet, to je mogoče zelo nemška stvar, ampak pri nas je to uspelo. In gospa ministrica, imate besedo? Ne, ne, pardon, še nekdo. Gospod Papa Nikolaj. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa ministrica, hvala za vaš govor. Prosil sem za besedo, ker sem nov poslanec v Evropskem parlamentu. Ampak, še ko sem bil mlad, sem se zanimal za politiko in postal sem vodja največjega mladinskega gibanja v Grčiji. Morda sem zato danes tukaj. Pogosto smo govorili z mladimi, In k te, v to organizacijo je vključenih več kot 100 tisoč mladih, to je zelo veliko število ljudi. Priključili smo se tudi mednarodnim organizacijam, ki so se ukvarjale z težavami mladih. Ne želim vas tukaj dolgočasiti, ampak nekaj vam želim predstaviti kot argument. Namreč. Evropska unija, še posebej pa Evropska komisija, lahko na tem področju zagotovita pomembne spodbude in zagotovita možnosti za mlade s pomočjo izobraževanja, naprimer. S tem bi lahko mladim omogočili tudi, da izboljšajo svoje sposobnosti in uspejo v življenju. Vseeno pa se bojim, da številke kažejo, da ljud, število ljudi, ki se udeležuje teh dejavnosti, ni tako visoko, kot bi si želeli. Želimo doseči čim večje število ljudi mladih v različnih državah članicah. Zato vas prosim, da poskusite poudariti možnosti in pobude, ki bi jih lahko sprejeli, zato da bomo bolje komunicirali z mladimi, še posebej v skladu s tem, kar sem povedal, da bi jih spodbujali, da se bolj vključujejo v evropske zadeve. Hvala. Hvala. Gospa ministrica, beseda je vaša. Tak, eh. Hvala, gospa predsednica. V uvodu naj povem, da številna vprašanja, ki ste jih postavili, morda se ne zadevajo točno tistega okvira, ki sem vam ga tukaj predstavila. Vseeno pa gre za zelo zanimiva vprašanja in nisem presenečena, da ste jih postavili meni, kajti sama sem ministrica za enako spolo in integracijo. Potrudila se bom po svojih najboljših močeh, da vam podam odgovore in poskušala bom biti tudi jasna v zvezi s tem, kadar govorim kot predstavnica, zastopnica predsedstva in takrat bom govorila na ravni EU. In vedno ne bomo govorili samo o mojih pristojnosti, ampak se bomo dotaknili tudi dosjejev ali portfeljev drugih ministrov, naprimer na področju azila. Torej, včasih bom govorila na podlagi svojih lastnih izkušenj z švedske kot švedska ministrica. Vedno pa bom poskušala biti jasna o tem, kdaj govorim v kateri vlogi. vprašanje integracije in ali je treba integracijo izboljšati v družbah. Seveda. Moje izhodišče je, da integracijska politika ali integracijska perspektiva, podobno kot perspektiva enakosti spolov in perspektiva mladih, da je to tekoč proces. Nikoli ne bomo prišli do točke, ko bomo rekli, v redu, sedaj imamo enako spolo, sedaj lahko nehamo delati na tem. Nikoli ne bomo rekli, dosegli smo optimalno raven integracije državljanov v EU, sedaj lahko nehamo s tem. Ne, to je stalno potekajoč proces, ki ga je treba vedno obravnavati. Naši državljani se morajo počutiti doma v Evropi, kjer ne glede na to, kje so bili rojeni, ne glede na to, kakšna je njihova izvirna ali izvorna kultura. Njihova identiteta mora biti identiteta evropejcev. Na tem področju je zagotovo treba doseči še velik napredek. Na ravni EU sedaj pripravljamo tako imenovani štokholmski program. To zadeva predvsem vprašanje na področju azila. Predsedstvo povdarja pomen tega, da bi razvili usklajena in enotna pravila na področju priseljevanja, priseljevanja za delo in tudi prosilce za azil. Države članice so vse v približno enakem, v enaki situaciji sedaj. Naše prebivalstvo se stara, število novorejenih otrok se niža in potrebovali bomo več ljudi v našem delu sveta, če bomo želili, želeli še naprej razvijati evropsko blaginjo. Še, seveda pa bodo na svetu vedno ljudje, ki bežijo iz svojih držav in iščejo varno zatočišče v državah EU, tako zapuščajo svoje izvorne države, zato bomo potrebovali tudi ustrezno azilsko politiko, da lahko nudimo zatočišče tistim, ki ga potrebujejo, kar zadeva integracijo in vprašanje integracije na ravni EU. Ali mislim, da je skupna integracijska politika na ravni EU ustrezna? Moj odgovor je ne na področju integracije, kako na področju integracije mladih so izmenjave izkušenj, izmenjave znanja tisti pravi način za to, da izboljšamo nacionalne politike integracije. Države članice EU so na vse zadnje različne. Sprejemamo različne skupine priseljencev v naše države in ti priseljenci imajo različne potrebe. Zato mora biti integracijska politika prilagojena tistim ljudem, ki prihajajo v nove države. Vsekakor več razprav, več izmenjave izkušenj, več konstruktivnega dela, naprimer takšnega, kot ga delamo na področju politike mladih, ampak sama ne bi želela videti, da bi na ravni EU odločali o nacionalni integracijski politiki, kar zadeva enakost spolov, enake možnosti. Tudi to je zelo pomembno področje. Obstajajo različne vrste enakosti, če imamo politiko integracije spolov, tudi na drugih političnih področjih, naprimer trg dela, izobraževanje in tako naprej. To si želim videti tudi v prihodnje. Seveda pa pogosto govorimo o zastopanju, o zastopanju pri odločanju, naprimer. Finska, kakor je bilo povedano, je vodilna na tem področju, na področju te politike. Lahko pa rečem tudi naslednje, če si ogledamo sezname stopnje enakosti spolov, vidimo naprimer, da je Švedska pred Finsko, ker je veliko žensk v švedski vladi, naprimer. Ampak enakost spolov ne pomeni vedno, da so ženske v večini. Previdno moramo razmisliti o enakosti spolov in upoštevati moramo, da to pomeni enake možnosti za oba spola. To omenjam zato, zato ker imajo fantje v šolah velike težave danes. Prej so jih imele ženske ali deklice, sedaj pa imajo fantje težave v šolah. Ta perspektiva enakosti spolov mora biti povsod v prvem redu, naprimer na področju izobraževalne politike in to je vprašanje, ki bo vedno predmet razprav. Če si pogledamo komisijo, Tukaj lahko izrazim upanje, da bodo države članice upoštevale, da mora tudi komisija imeti ženske komisarke, naprimer v tem smislu trenutno zadeva ne izgleda dobro. Kakšne, kakšne posvetovanja imamo z mladimi na švedskem? Vprašanje je vedno, s katerimi mladimi bi naj govorili, ali so ti reprezentativni vzorec vseh mladih. Povem vam lahko, da sem se s tem zelo ukvarjala. Komuniciramo preko različnih kanalov, imamo stike z organizacijami mladih in njihovimi predstavniki, seveda. Ne morem reči, da sem gotova, da predstavljajo mlade kot celoto, kajti mnogo mladih je dobro izobraženih ali pa morda bogatih, ampak ti se ne vključujejo toliko v to politiko in nekateri pa morda vedo več o njej kot jaz, kot sem ministrica za to področje. Govorim kot ministrica in obiskujem rekreacijske centre in šole in poslušam mlade. To se mi zdi zelo pomembno. Imam tudi posvetovanja na internetu. In ko govorimo o tem, da bi mladi lahko imeli vpliv, vpliv imajo prav gotovo na internetu to poskušamo vključiti tudi v naše politike. Poskušamo zagotoviti, da bi bili mladi aktivni v samem postopku priprave politik. Mlade sprašujemo, kaj je za njih pomembno, da bi ti dokumenti vsebovali. Imam tudi svet mladih, s katerim se redno srečujem in oni sledijo pripravi tega okvira, se redno vključujejo v to in podajo tudi svoje mnenja v teh različnih skupinah, govorimo o perspektivi raznolikosti, o perspektivi enakosti in tudi o perspektivi možnostih, možnosti tistih, ki so prikrajšani. Zato lahko rečem, da imamo dobro razvite kanale za komuniciranje z mladimi, ne morem pa zagotoviti, da komuniciramo prav z vsemi. Imamo sestanke z mladimi, naprimer predsedstvo organizira sestanke z mladimi in tudi pred samem začetku predsedstva smo imeli sestanke z mladimi, ime, ima, imeli smo forum mladih, ki že podaja izjave v zvezi z različnimi vprašanji in na ravni EU si torej prizadevamo za to, da bi bili še boljši. Šport in Lizbonska pogodba, gospa predsednica. Tudi sama mislim, da je to zelo pomembno. Tudi sama sem prepričana, da šport združuje ljudi. Enako velja tudi za Švedsko. Ne vem, kakšno je stanje v drugih državah, ampak na švedskem so športniki pravi idoli. Ne glede na njihova ozadja, na njihov materin jezik ali vero, oni so predstavniki Evrope. Naprimer, Zlatan Ibrahimovič je šved vseh švedov danes in mislim, da bomo njih vedno obravnavali kot švede, ne glede na to, ali so športniki ali uspešni na katerem koli drugem področju ali pa so samo navadni, tako rekoč, državljani. Želela bi, da bi razvili načine, da bi lahko vključili vse, da bi se vsi v naših družbah počutili kot doma. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala lepa za vprašanja, veliko stvari je, o katerih se lahko pogovarjamo in veselim se nadaljnih razprav z vami. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa ministrica. Še eno vprašanje gospoda Vatima. On je vprašal, kaj je z Evropskim mladinskim parlamentom, lahko mu zagotovim, obstaja zelo dobro dela, tu je tudi dosta Italijanov, Nemci, Bolgari, eh, Romuni, torej lahko vam zagotovim, da obstaja in deluje. Mi smo predvideli finančna sredstva, mogoče bi bilo lahko več, ampak imamo tudi dosti sponzorjev. Eh, s tem, vi imate še nekaj? Izvolite. Žal mi je vprašanje financiranja. O tem sem htela še govoriti politika mladine je e, nacionalna zadeva, zato mi odpiramo, podpiramo odprto metodo usklajevanja in seveda ne moramo e, doseči nekega rešitve na e, evropski ravni, ker je to vprašanje nacionalnih vlad. Na vsak način pa mislim, da smo našli pravi okvir za mladinsko politiko. Ehm, na, seveda pa je treba vse zadeve, ki jih tudi v svetu sprememo, financirati na nacionalni ravni. Ja. Eh, tu obstajajo mladinski programi, ja. eh, ki jih lahko financiramo iz sredstev Evropske unije in zato se bom na vsak način zauzemala. Torej, tu gre za delitev financiranja v mladinski politiki, ampak na vsak način za mladinsko politiko je pristojen eh, nacionalni parlament. Še enkrat najlepša hvala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 Eh, in upamo, da boste še v vladi, ko bomo govorili o naslednjem programu eh, za mladino in takrat bo eh, pomembno, koliko denarja nam bodo dale nacionalne vlade. Ideje so odlične, ampak nihče nam ne da toliko denarja, kot bi potrebovali. In vemo, da je nujno potrebno. Mi vam zaupamo, zaupamo vaši vladi, da nam boste v naslednjem času pomagali, da bomo dobro dobro sodelovali. Najlepša hvala in srečno po domov. Drage kolegice in kolegi, eh, naslednja točka dnevnega reda. E, sem dodala to točko na dnevni red, namreč moje sporočilo v zvezi s tem, kaj bomo naslednji dve leti, se pravi 18 mesecev delali. E, to boste dobili tudi pisno, zato ni treba, da si zapisujete. To bodo zagotovo kolegi sekretarjata razdelili. Na področju vzgoje in izobraževanja sporočilo o e, univerzi, potem dv... novembra boste sporočilo dobili o, o izobraževanju na univerzi. Imeli bomo zeleno knjigo. Spodbujanje mobilnost na področju učenja mladih. Juli 2009 je to prišlo, s tem, kar smo začeli in mi delamo na tem naprej. Potem imamo 2016 Evropsko leto prostovoljnega dela. E, to, o tem se bo zagotovo v naslednjih mesecih dosti govorilo. Mogoče bi eh, organizirali tudi neko razpravo na to temo. Na področju kultura 2010 zelena knjiga o kreativni industriji. Potem februarja 2010 postopek soodločanja na temo Evropska oznaka dediščine. Torej, jaz ne govorim o, zdaj o programih, ki bodo prišli pozneje, potem na področju medijev. Augusta smo že imeli sporočilo o programu Europeana, torej to je ta projekt, o katerem bomo razpravljali, na tem delali, potem priporočilo komisije o media literacy, to je bila pobuda našega odbora, kolegica Getabrec je to predlagala. In eh, naredili smo, pripravili smo sporočilo, potem septembra, zdaj ta mesec bomo pripravili eh, sporočilo. Ustvarjalne vsebine na spletu. Eh, najpozneje marca naslednje leto. Poleg te sporočila, ki ga zdaj dobimo, dobimo eno priporočilo. V mestnem času moramo skušati eh, vplivati na pripravo tega priporočila, ko bomo imeli sporočilo. Eh, s tem se bomo morali ukvarjati in mogoče eh, oblikovati skušati sooblikovati to priporočilo, tako da bo nam pogodu. E, potem sporočilo o digitalizaciji kina. To je na področju medijev, kar nas čaka v naslednjih mesecih. Na področju mladine, ja, sporočilo komisije, ki smo ga dobili že aprila, eh, Investiki News. Potem šport na to bo sredi leta 2010, Eh, program, eh, evropski program za šport in to bomo lahko naredili, če bo lizbonska pogodba realnost. Eh, hotela bi vas opozoriti na to, da imamo že programe za 2013 do 2020. To so programe, ki trajajo več let. Jaz vas spominjam na to, rada bi spomnila na to, da to vse poteka v postopku soodločanja in sredi leta 2011 eh, bo to predstavljeno. Jaz pa vas eh, na to že opozarjam, eh, gre za program vseživljenjskega učenja. Lahko že začnete razmišljati, kaj bomo to vključili. Potem imamo Erasmus Mundus, potem imamo kulturni program, mladinski program, imamo medijski program in imamo program Media Mundus. Torej, eh, s tem smo uh, začeli ob koncu prejšnje le, uh, zakonodajnega obdobja. To, torej, to je torej sedem programov, uh, kjer, ki jih mi vodimo. Mi se bomo dogovorili, kdo, kje, kaj bo delal, kdo bo poročevalec, uh, O tem se moramo pogovoriti s koordinatorji, ampak mogoče bi bilo dobro, če bi vsi že razmišljali o tem, je, kaj je za vas najbolj pomembno. Tisti, ki še niste bili v tem parlamentu, morate vedeti. Jaz sem bila učiteljica in vedno imam občutek, da moram poučevati. Torej, poročevalci, vzamemo enega poročevalca. Gospod Logarman, na primer, je poročevalec za ta kulturni odbor za kulturo. Vsaka politična eh, stranka pa mora imenovati poročevalca v senci, se pravi enega iz politične skupine, ki se tudi intenzivno ukvarja z to temo in skuša vključiti ideje svoje politične stranke, eh, jih posredovati poročevalcu in ta jih potem vključi v poročilo. Eh, poročevalec v senci ene politične skupine je zelo pomembna funkcija. Torej, ne bi žalostni, če ima ena politična skupina eh, poročevalca, vsaka druga politična skupina ima potem poročevalca v senci, se pravi, lahko sodeluje in predstavi svoje predloge. Poleg tega imamo možnost eh, pri poročilih, kjer mi nismo poročevalci, da pri teh poročilih sodelujemo z pripravo mnen. To so tudi tudi poročila, ampak samo pravzaprav mnenja k glavnemu poročilu. Ampak tudi to so pomembne zadeve, o katere moramo govoriti, jih moramo sprejeti in te lahko potem vplivajo na glavno poročilo. To je bila zdaj mala razlaga, kako to tu poteka. Vsak izmed vas bi moral razmišljati, torej, kje bi rad sodeloval. Moram samo upozoriti na to, da ta odbor za kulturo je sestavljena iz različnih političnih skupin. In če ima ena politična skupina osem eh, poslancev, druga trinajst, en samo dva, potem je jasno, da ne more biti tako, da politična skupina, ki ima samo dva poslanca, dobi vse. Eh, treba je pač upoštevati, da morajo tudi drugi nekaj dobiti. E, to pa ne pomeni, da nimajo potem kaj za delati. Vsi lahko delajo, vsi morajo delati. Spoštovane dame in gospodje, če imate k temu še kakšno vprašanje, a vas lahko prosim, da to razdelite. Aha, je že razdeljeno. Torej, če imate vprašanja, lahko vprašanja postavite. Ima kdo kakšno vprašanje? Ja, gospod Martin. Samo kratko vprašanje te podatki v oklepaju. A to pomeni, kdaj bo komisija pripravila, eh, posredovala ali jih bomo že dobili v odboru za kulturo. Gospod takrat, ko bo komisija to sprejela in ko bomo mi čakali, da to uh, dobimo. Mi pa ni treba, da čakamo, mi lahko se že dogovorimo, kdo bo pri nas to delo. Če torej ni več vprašanj, to je bila samo pobuda, da malo razmišljate o tem, da poveste, kje je vaš interes in da se dogovorite. Če je torej ni več vprašanj, lahko zaključimo današnji dnevni red. Torej, tu je tudi priročnik v angliščini in francoščini. Je zdaj. Mogoče je to boljše kot to, kar smo mi jaz razložili. E, poglejte, mogoče torej v vseh jezikih tega ni zaenkrat, je samo angliško in francosko. Aha, oktobra pa pridejo e, priročniki tudi v ostalih jezikih ima še kdo kaj v točki razno, ne. S tem je sestanek eh, sklenjen, koordinatori posameznih političnih skupin pa prosim, da ostanejo v dvorani, ker bomo imeli sestanek koordinatorjev. Jutri zjutraj ob devetih pa nadaljujemo z delom v isti dvorani.